Naj vas eh, opozorim, da bom eh, v eh, sredo podpisal štiri zakonodajne akte, sprejete v običajnem zakonodajnem postopku in v skladu z členom 78 poslovnika.